uh, in prispevati k porastu rojstev otrok, ker želeli bi, da ne bi bili več družba, ki se stara, saj se bi tako tudi laže uprli priseljevanju pretiranemu in nezakonitemu. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Razprava je zaključena. Sedaj pa lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu gre za skupno razpravo v zvezi z registrom o preglednosti. Prvo poročilo je poročilo Kasini, medicinalni sporazum o skupnem registru o preglednosti in pa drugo poročilo ima opraviti z spremembo poslovnika zaradi vzpostavitve skupnega registra za preglednost. Um, torej, poročevalec je gospod Kasini in kar tako mu predajam besedo presidente signor ministro gospa predsedujoča gospa ministrica gospod komisar dragi kolegi v bistvu bom govoril o obeh poročilih naenkrat, saj zadevata isto stvar. Se to razpravo zaključujemo delo in obdobje pogajanj v delovni skupini, ki je predsedovala predsednica Volisova. Uh, Eh, in v kateri so sodelovali vse politične skupine, v kateri so sodelovali tudi s komisarjem Ševkovičem in prišli do poročila o skupnem registru oziroma registru uh, o preglednosti. Odbor AFPO je tudi pripravil besedilo za zakonodajne spremembe na tej podlagi. Zelo presenečen sem bil zaradi tako velike pozornosti v javnosti za eh, ta vprašanja in mislim, da to kaže, da eh, dejansko se bližamo ciljem, ki smo jih zasledovali. Preglednost je eh, namreč dokaz za korektnost v političnem delovanju in ne gre tukaj samo za vprašanja korupcije. Takšni poskusi korumpiranja poslancev bi se lahko zgodili tudi kje drugje in ne zgolj znotraj parlamenta in morda bi um, bilo tudi težko ugotoviti, kdo so avtori teh poskusov. Tako da zakonodaja v zvezi s tem eh, v državah članicah ni zadostna. Treba je ponovno prebrati člene od 82 do 86 Lizbonske pogodbe, zato da ugotovimo, ali je možno taka dejanja označiti kot eh, kazniva čezmejna dejanja in ali je možno eh, se temu zoprstaviti na ravni Evropske unije. Uh, Registr o preglednosti si ne zastavlja tako obsežnih ciljev, ampak nekoliko skromnejše. Lobiranje je v nekaterih državah eh, zaznamovano z negativnim predznakom, v drugih državah pa so lobisti tisti, ki mm, politične predstavnike obveščajo o tem, eh, kaj in kako morajo početi. Tako da je treba tudi v tem smislu najti neko ravnovesje med tistimi, ki imajo um, takšne in drugačne interese pri tej dejavnosti, med lobisti, ki zagovarjajo um, dobre interese in drugimi. Tako da je gotovo dobro, da se tukaj stvari razmejijo in da se tiste, ki lobirajo z. Um, slabimi nameni morda lahko tudi kazansko preganjamo. Kakorkoli, eh, lobiste moramo obravnavati z vidika njihovega zauzemanja za skupno dobro. Zato smo zadovoljni, da je komisija pristopila k sporazumu in želeli bi, da bi pristopil tudi svet. V registru bodo namreč registrirane vse te zainteresirane strani, organizacije, posamezniki in vsi podatki v njih. V njih eh, bodo tudi organizacije, kot so crkve, verske skupnosti, regionalne organi in tako naprej ki imajo stalne stike z evropskimi organizacijami. Vsi ti morajo biti zavedeni v registru. Nov registr pa eh, zahteva tudi spremembe poslovnika. In kot sem že povedal, smo v zvezi s tem pripravili dve poročili. Eh, oboje, v obeh pa je izpostavljeno to, da gre za nadaljne korake v smeri k večji preglednosti. In zato eh, Eh, je tukaj zapisana tudi možnost, da se v poročila poročevalcev Evropskega parlamenta zapiše tudi imena lobistov, s katerimi je poročevalec imel stik pri pripravi svojega poročila. Tako da um, si želim, da bomo v zvezi s temi vprašanji v parlamentu dosegli široko soglasje in da bomo na tej podlagi imeli nove smernice za naše nadaljne delovanje. Hvala. Cassini, to... Hvala lepa. Sedaj pa predstavnica mađarskega predsedstva. Hvala. Upam, da bom imela še dovolj glasu za to, da predstavim stališče sveta. Hvala lepa, spoštovani poslanci. Preglednost je zelo pomembna za delovanje demokratičnih institucij. Zlasti to velja za evropske institucije. Kakor vsi vemo, so te pogosto obtožene tega, da so daleč od državljanov in da ne delujejo vedno najbolj pregledno. Svet je vedno jasno povedal, da želi, da so evropske institucije pregledne in prav tako se zaveda dejstva, da ko se državljani obračajo na nas za to, da bi obravnavali njihove zahteve, pričakujejo kar najviše standarde. Zato pozdravljam predlog o skupnem registru Evropskega parlamenta in pa komisije. Pozdravljam poročilo Karla Kasinja. Če bo parlament podprl ti dve poročili, bo to osnova za začetek pogajanj med svetom in parlamentom za ciljem, da bi bil vzpostavljen skupen register preglednosti. To dokazuje, da so institucije zavezane preglednosti ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. Naj podarim še neko točko. Zavedam se, da je svet bil večkrat nagovorjen, da je bil pozvan k temu, da se vključi v postopek priprave registra, eh, ampak svet ne bo polno vključen v ta postopek. Svet je institucija drugačne narave kot Evropski parlament in pa komisija. Eh, lobisti se prej obračajo na države članice kot pa na svet kot takšen. Ne glede na to, je svet pripravljen odigrati določeno vlogo pri pripravi registra in želi prispevati k vzpostavitvi tega registra. Sveda smo pripravljeni tudi na pogajanja za svetom, eh, oprostite, za komisijo in pa za parlamentom, zato da bomo videli, na kak način lahko sodelujemo pri pripravi registra. Ne želimo, da bi kakorkoli ovirali dogovor, ki je bil dosežen med komisijo in parlamentom. V tem trenutku svet preučuje osnutek, politično izjavo, To bo imelo opraviti z skupnim registrom o preglednosti in pa za njegovo objavo. Hvala lepa. Hvala lepa za to pojasnilo. Sedaj pa komisija. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, preglednost je v interesu naših državljanov in je bistvenega pomena, če želimo povečati demokratično legitimnost Evropske unije. Danes imamo že več kot 3800 eh, lobistov registriranih v registru komisije In zato sem prepričan, da bi sprejem skupnega registra pomenil pomemben korak naprej pri še večjem zagotavljanju preglednosti, ko gre za postopek sprejemanja odločitev v Evropski uniji. Želim pohvaliti konstruktivno delo, ki je bilo opravljeno v okviru skupne Eh, skupine na visoki ravni in tukaj se zahvaljujem predsedujoči gospe Velis, tudi uh, gospodu Kasinjo in ostalim. Veliko veselje je bilo sodelovati z nami. Naše delo je uravnoteženo, pragmatično uh, in uh, predložen je bil osnutek, o katerem danes razpravljamo. Glasovanje jutri bi dovolilo, da se vstavi registr. Eh, obeh institucij, to bi poslalo pomemben politični signal in pa potrdilo našo odločenost, da poskrbimo za pregledno in pa učinkovito delovanje na evropski ravni. Registr želi zagotoviti večjo stopno preglednosti, ko gre za organizacije ali za posameznike, ki skušajo vplivati na proces sprejemanja odločitev v Evropski uniji. Vem, da obstajajo nekateri pomisleki, ko gre za uh, regionalna telesa. Uh, Te skrbi želim razjasniti. Vprašanje je bilo, ali se naj te organizacije registrirajo ali ne. Če pozorno preberemo besedila, se zdi, da. bi upis v registr jasno odražal upletenost teh organizacij in pa njihovo vlogo predstavljanja državljanov besedilo izključno pravi, da lokalne, regionalne in pa um, lokalne oblasti ne bodo vključene v register oziroma se ne bo od njih pričakovalo, da se upišejo v register. Ko gre za delovanje teh uh, institucij, te ne bodo del eh, registra in upam, da bo to pojasnilo odpravilo pomisleka v zvezi s tem. In pa še medinstitucionalna razsežnost. Vsi se strenjamo s tem, da bi sodelovanje med parlamentom in pa komisijo bi šlo, eh, bilo še okrepljeno, če bi se k temu pridružil tudi svet. Zato se zahvaljujem mačarskemu predsedstvu, ki mu je uspelo tehnico, tehnico premakniti v to smer, da bo sedaj možno izboljšati sodelovanje med vsemi tremi institucijami, ko bo šlo za upravljanje registra. Sporočilo, da vse tri institucije ujemljajo to zadevo resno, da si vse tri institucije želijo prizadevati za preglednost. To sporočilo bo močno in eh, z politično podporo strani vseh institucij eh, bomo zagotovili tudi mm, učinkovitost tega registra. Hvala lepa. Hvala tudi za konstruktivno vlogo, ki ste jo odigrali v naših razpravah. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin. Najprej eh, gospod Weber v imenu Ljudske ljudske stranke za minuto in pol. Hvala lepa lepa, gospa predsedujoča. Preglednost je osnova za demokracijo. Državljani morajo vedeti, kako odločamo. Po Lizbonski pogodbi ima Evropski parlament še večje pristojnosti in zato je pomembno, da vedno znova razpravljamo o našem načinu dela. Pogajanja med Evropskim parlamentom in pa komisijo o registru preglednosti uh, so sedaj poskrbeli za dober rezultat. Uh, dobro je tudi to, da smo dobili jasna pravila tudi, kar se tiče lokalnih in regionalnih organizacij. In želim povdariti tudi to, da lobizem kot takšen ehm, ni nekaj slabega. Potrebujemo mnenja strokovnjakov, ko gre za naše delo, ampak konec koncev je. Uh, pomembno to, da lahko kot parlament tudi neodvisno odločamo. Parlament je lahko ponosen na ta predlog. Samo malo je nacionalnih parlamentov, ki bi imeli to vrsten eh, register v Berlinu. Takšen register zaenkrat ne obstaja in zato moramo biti ponosni na to, da smo mi dosegli ta napredek. Potem, eh, kar se tiče sveta, pa če je tam udeležba lobistov manjša, bi moralo biti za svet še toliko bolje, eh, še toliko lažje sodelovati pri mm, tem registru. Torej, če želimo kot parlamentarci delovati tudi brez vpliva lobistov, potem moramo okrepiti naše sodelavce in kot takšni bomo lahko dosegli več za državljane Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Grolcer v imenu skupine SD. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu in vsem eh, akterjem, kajti danes oziroma jutri po glasovanju bo bomo okronali zelo dolgo in eh, dobro delo in mislim, da je to dober dan za Evropo, za Evropski parlament in tudi za komisijo, da nam uspe vzpostaviti skupen registr o preglednosti. To pa je samo en cilj, ena etapa, kajti mislim, da so možne izboljšave. Dve zadeve želim omeniti. omeniti. Ni zavezujoč ta registr, to je treba jasno povedati. In tu imam vprašanje komisarju. Komisija je vedno rekla, da pravni okvir ne obstaja. Ali je komisija pripravljena pripraviti tak pravni okvir, tako da bomo kmalo po reviziji lahko predvideli eh, obvezen registr in Zelo me je besedilo to, kar je povedala predstavnica sveta in sicer, da se svetu ne zdi težko, in tudi kolega Weber je to ravno rekel, eh, se pridružiti našemu registru. Upam, da bo svet eh, to res storil, storil kajti potem bi bil registr popoln. Če bi vse tri inštitucije imele skupen registr, če bi ta registr bil zavezujoč in kot politična skupina bomo se strinjali s predlogom spremembe druge skupine in sicer, da denar, ki se uporabi za lobistično delo in ki se vključi v ta register, torej da naj bi. To bomo podprli, da se to vključi. Kar eh, zadeva predstavništvo dežel, to je izključeno. Zahvaljujem se vsem eh, kolegicam in kolegom, da so bile, bili pripravljeni sprejeti kompromis, kajti to bi bila siva lisa, če bi obravnavali Eh, predstavnike dežel eh, na enak način kot eh, lobiste industrije. Za skupino Alde, gospod Globot, dav dve minuti. Oh, yes. uh, uh, zadnji skandali so pokazali, kakšno moč uh, lahko imajo lobisti in kako lahko vplivajo na parlament. In skupina liberalcev zato toplo pozdravlja to eh, tak enoten register, kaj ti to eh, pravzaprav bi morali imeti zavezojoč sistem in eh, rezultat eh, naj bi bila večja preglednost in boljši postopki posvetovanja, predvsem deveti odstavek poročila se mi zdi v redu, ki vabi konferenco, da se vzpostavi sistem eh, zakonodajne sledi, pri čemer bi poročevalci beležili eh, lobije, s katerimi so se posvetovali, lobiste, s katerimi so se posvetovali pri pripravi nekega zakonodajnega predloga. To je seveda eh, občutljivo vprašanje, ampak mislim, da bi to bil pomemben nadaljni korak za izboljšanje predvsem tudi za izboljšanje legitimnosti tega parlamenta in za izboljšanje priprave zakonodaje. Sistem bo popoln šele, ko bo tudi svet, ki je e, druga, e, drugi dom e, zakonodajnega postopka, se temu pridružil. Pozdravljam pa predvsem tudi korake, ki jih očitno tudi delajo v pravo smer in hvala tudi predsedstvu za uh, današnje stališče. Hvala gospod Daf. Gospod Grote želi postaviti vprašanje. Ali boste odgovorili na to vprašanje? Da. Hvala kolegu Dafu, da je omenil zakonodajno sled. Ali menite, da bi zakonodajna sled obseg bi bilo treba še opredeliti, da bi to lahko omejilo delo Evropskega parlamenta in kako si predstavljate, eh, kakšne bi bile posledice te zakonodajne sledi. Mislim, da bi to bil predvsem eksperiment in tako kot vsi eksperimenti, če naj so uspešni, bi, eh, torej, uspeh bi dokazala potem praksa, ampak mislim, da naj bi to bilo omejeno na poročevalce, ki so pristojni v imenu parlamenta za oblikovanje nekega zakonodajnega predloga in sicer, da bi oni torej pač objavili, s kom so imeli uh, uradna srečanja v teku uh, svojega dela. Mislim, da bi, bi imeli s tem imeli bolj nekako informirano lobiranje parlamenta, več bi vedeli o tem in uh, zanesljivejša bi bila ta ekspertiza strokovnjakov od zunaj torej, eh, videli bi, da je namen res priprava odličnih predlogov. Gospod Foks, minuto in pol v imenu um, skupine ECR. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se najprej zahvaliti gospodu Kasinju za njegovo delo um, na področju tega medinstitucionalnega sporazuma. Um, člani AFKA so temeljito pripravljali to poročilo, ki prinaša večjo preglednost v zakonodajni proces. Eh, dobro, da vi predsedujete danes, gospa predsedujoča, tudi vam se želim zahvaliti za vaše delo. In mislim, da je pro, eh, sorazmirno to poročilo in da je dobro poročilo in da kaže na pomembno vlogo, ki jo igrajo tudi lokalne in regionalne vlade pri vplivanju na evropsko zakonodajo in tudi jasno razlikuje med lobisti in lokalnimi in regionalnimi vladami. Sicer je to korak v pravo smer, ampak kljub temu je treba še marsikaj storiti. In če bo registr uspeh, eh, bo postal seveda zavezojoč registr lobistov. Strinjam se s predlogom gospoda Dafa, da naj bi poročevalci zabeležili lobiste, s katerimi so se srečali pri oblikovanju osnutka. E, eh, kaj ti drugače je seveda tudi veliko dvomov, tudi med boljivci. In več, ko je preglednosti in odprtosti, tem bolje je in upoštevajoč to, se mi zdi, da je edini problem pri tem sporazumu eh, ta, da ena inštitucija ni vključena. Škoda, da svet še ni podpisal in kot so uh, uh, zakonodajalec naj bi se svet na vsak način vključil, tako da bo proces sprejemanja zakonodaje po popolnoma pregleden. Gospod Hefner, dve minuti v imenu zelenih. Kolegi. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, politika potrebuje zaupanje. Člani tega parlamenta so izbrani, izvoljeni v eh, svobodnih in tajnih volitvah strani državljank in državljanov, ki si upravičeno pričakujejo, da v naših govorih in odločanjih imamo pred očmi predvsem dobro državljanov in ne lastnih interesov ali interesov tretjih eh, podjetij ali drugih eh, skupin eh, zainteresiranih oseb. Vsi pa vemo, da je okrog nas v Bruslju naprimer več kot deset tisoč poklicnih lobistov, ki delajo prav to in sicer, da poskušajo Vplivati na poslance, na člane komisije, tega ni moč prepričati, to je normalno, živimo v svobodni in odprti družbi, vendar v tem ustroju se moramo uveljaviti in uh, dokazati svojo neodvisnost. To ni vedno uspelo. Nekateri poslanci so kršili ta pravila in to je tudi uh, razlog, zakaj želimo spremeniti pravila. Uh, En pomemben pogoj za zaupanje je preglednost in na tem trenutno delamo. Po dolgih pogajanjih je uspelo eh, skupaj eh, s komisijo izpogajati registr o preglednosti in tudi meni bi bilo dosti ljubše, če bi se svet tudi eh, vključil. Zeleni so se za to zauzemali že dolgo časa, veseli smo, da eh, je to uspelo, malo smo tudi ponosni na rezultat, nismo pa z vsem zadovoljni. E, bolj všeč nam bi bilo, če bi bil zavezujoč in sicer ne samo za tiste, ki izvajo svojo dejavnost v prostorih parlamenta, temveč tudi tisti, ki to delajo zunaj, naprimer ob vinu v, v, v bruselskem etablismaju. To naj bi veljajalo za vse tri organe, ne samo za parlament in komisijo, temveč tudi za svet. Potem podatke o finančnih zniskih naj bi bili bolj precizni, ne samo za, za majhne v korakih po 50 tisoč in temveč za vse po enakih stopnjah in želimo tudi redne preglede. Eh, strani skupnega sekretarjata. Kljub temu je to dober dan za Evropo, za več preglednosti v Evropi in hvala vsem za dosežen rezultat. Hvala v imenu skupine GUE, gospod Sondegard. Hvala. Eh, to poročilo je majhen korak večji odprtosti in k zavezujočemu registru za vse, ki želijo vplivati na Evropsko unijo, vendar je pot, pot pred nami še dolga. In tako kot eh, so pokazali koruptni poslanci, je potrebno, da najprej pometemo pred lastnim pragom. Moramo eh, povedati, da ni spremljivo, da, poslan, da imajo poslanci plačane stranske eh, dejavnosti, eh, potrebujemo tudi jasne kontrolne ukrepe in tudi sankcije, če kdo kršiti. In razen tega potrebujemo tudi pravila za notranje informatorje, tako da se prepreči, da je kaznovan ta, ki prenaša to uh, informacijo. Uh, in računamo tudi s hitrim pregledom sporazuma, o, se dan, o katerem se danes pogovarjamo, predvsem tudi glede na spremembo poslovnika. Ali, že, ali sprejimate eh, vprašanje? Gospod Martin vam želi postaviti vprašanje. Hvala, gospod kolega. Hotel sem vprašati, kaj menite o pristopu eh, zakonodajne sledi in kaj to pomeni iz vašega vidika. Eh, da registr o pregledanosti še naprej ne bo zavezujoč, se pravi, da bodo še bistvene vrzeli. Hvala za to vprašanje. No, želim povdariti to, kar sem že povedal, da moramo doseči še več. Nismo mnenja, da je rezultat že optimalen. Mnenja smo, da še veliko manjka in povsem jasno je, vprašanje, kar eh, zavezujočega značaja je odločilnega pomena. Potem zakonodajna sled, eh, to eh, se nam zdi dober pristop in mislim, da je treba še naprej delati na tem, vendar smo prav tako mnenja, da mora biti vse zavezujoče, če naj bi delovalo. Ampak to je korak v pravo smer in upamo, da potem, ko bomo pregledali, revidirali to besedilo, torej čez dve leti je predvidena revizija in potem bomo dosegli ta cilj, kajti ta cilj moramo doseči v celoti. Hvala lepa. Naslednji je gospod Agnew v imenu skupine EFD. So uh, Imamo registr o preglednosti, torej. To sploh ni presenetljivo, kajti podjetni Britanski novinari so pokazali, kako zlahka je mogoče podkupiti evropske poslance. Evropski parlament je takrat izrazil šokiranje, šokiranost, da se takšna korupcija dogaja med evropskimi poslanci. Tukaj vidimo klasičen primer reagiranja za zamudo. Register ne bo spremenil nič. Lobisti bodo vedno prešli skozi. Prostovoljni sistem je bil uveden, ampak je bil učinkovit. Sedaj bomo nekatere stvari razsvetlili, vendar večina bo še vedno nejasna in zamegljena. Kot običajno bodo na najslabšem tisti, ki ravnajo v skladu z zakonom, kriminalci pa bodo ušli zlahka. Vedno je toliko denarja v Bruslju, zato bodo vedno tukaj lobisti, ki so neke vrste mrhovinarji. Hvala lepa. Modri karton gospoda Hefnerja. Ali boste odgovorili na vprašanje? Eh. Če ga bom razumel. Ich bin sehr, lieber Kollege, für einen gepflegten. Dragi kolega, prosim bi vas za izmenjavo argumentov in eh, za razpravo, ampak nisem vesel, kadar stvari niso pravilno predstavljene in zato uh, prosim za popravek. Uh, parlament govori o, uh, regist, ne govori o registru predlednosti samo zato, ker je britanski časnik pred časom pisal o teh dogodkih. Že dolgo načrtujemo to razpravo in uh, Tudi sprijetje tega registra se je pravzaprav zgodilo še pred vsemi temi dogodki, ki jih omenjate. Hvala. Zdi se, da je to tisti katalizator, ki je vse skupaj sprožil. Ne bi si želel, da je sploh kakšen britanski evropski poslanec tukaj. Ne vem, zakaj moramo prenašati tuje institucije, da nam ukazujejo, kakršna je ta. In bolj kot se širimo na vzhod, slabša je kultura korupcije. Tega si ne želim in ne želim biti del tega. Hvala. Ja, predsedujoči vemo da ne zgolj evropski parlament ampak evropska unija v celoti trpi zaradi problema verodostojnosti če parlament in čeprav gospod Hefner tega ne sliši rad Eh, je pod pritiski zaradi lobističnega skandala končno eh, sprejel ta eh, registr preglednosti, je ta pravzaprav brez zub in brez učinka. Kajti to, kar smo sprejeli do sedaj, nedvomno ne bo vodilo k večji meri preglednosti. To, kar je sprejeto, niti ne velja za vso, vse pomembne zakonodajne svežnje. In tudi, če bi to bilo zagotovljeno, Eh, je še vedno dovolj vrzeli v teh pravilih. Eh, še vedno je tu eh, cela vrsta gremijev, ki zasedajo za zaprtimi vrati in spremajo svoje sklepe brez prisotnosti javnosti. Eh, potrebno je vedeti, kdo koga zastopa in državljani imajo pravico do tega, da tukaj vlada prava preglednost. Hvala lepa, naslednja gospa je enako za minuto in pol. Ja, eh, ja Najlepša hvala. Želela bi čestitati gospodu Kazinju za njegovo poročilo, ki je res dobro. Preglednost je res nekaj, kar je povezano z. Uh, dostojanstvom poslancev več ukrepov, ko bomo sprejeli, eh, bolj bomo prispevali k preglednosti in učinkovitosti Evropskega parlamenta. Podobno velja tudi, kar zadeva zastopnike interesov in združen s tem registrom, vzpostavljamo večjo preglednost in to je zelo pomembno poglavje tudi za predstavnike številnih nevladnih organizacij in drugih organizacij, ki bodo zdaj uradno navedeni kot sogovorniki evropskih institucij. Eh, gre za vprašanje identitete lobistov in interesnih skupin in gre za to, da se jim omogoči neposredna možnost dialoga z evropskimi institucijami. Parlament ima po Lizbonski pogodbi več pristojnosti v Evropski uniji in to pomeni tudi, da bodo eh, vedno bolj številni predstavniki različnih interesov poskušali stopiti v stik z nami. Za zaključek naj povem, da je ta register izredno pomemben za preglednost, za demokracijo in tudi za raznolikost interesov. Gre za stik med parlamentom in državljani in upamo, da bo ta register dejansko tak, da bo veljal za vse institucije. Next. Hvala. Gre gospod Guerrero Salom. Informes. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Kasinju za njegovo poročilo v zvezi z registrom o preglednosti. Smo v krizi. Kriza ima precejšnje razsežnosti, traja pa že nekaj časa in mislim, da bo tudi nekaj časa še trajala. Vse to vpliva na življenje državljanov in na njihove možnosti za prihodnost če nam gospodarska kriza ne bo omogočila, da legitimiramo svoje politike in vse skupaj izboljšamo, potem moramo sami storiti vse, kar lahko, da okrepimo legitimnost in da se držimo tistih političnih vrednot, ki jih sami pridigamo. Želimo biti čim bližji državljanom in želimo zagotoviti preglednost. Registr predstavlja ta korak k preglednosti vendar pa je to samo en korak, zato se pridružujem tistim, ki so poudarili potrebo potem, da bi registr moral biti obvezen. Tudi svet bi morali vključiti v ta registr, sankcije pa bi morali biti mnogo hujše, če ugotovimo nepravilnosti. Gospod Tanj. Ja, lebe kolegi. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi in kolegice, ko bomo jutri glasovali o registru podvednosti, eh, bo to korak v pravo smer, ampak eh, upam, da to ne bo zadnji korak. Najprej ne povem, da me veseli, da smo že od leta 96 obstoječi registr lobistov preimenovali v registr o preglednosti. Glede na to, kdo vse se mora registrirati za to, da dobi enoletni vstop, eh, je to ustrezno. Eh, razumem, da, pod, da se mora registrirati tudi eh, naprimer združenje odvetnikov. Ne razumem pa, zakaj to velja za javne ustanove, ki niso politično dejavne, kajti tudi te so zavezane registraciji. Ampak ne glede na vso preglednost, eh, je marsikaj odvisno od našega notranjega kompasa, ki nam pove, kaj je prav in kaj ne, s kom se lahko srečamo, s kom ne, komu naj prisluhnemo in komu ne. Kajti Eh, konec koncev eh, ljudje stopajo v stik z nami po najrazličnejših kanalih. Gospod, hvala lepa. Sedaj pa gospod Martin, izvolite. Ah, med tem inneren kompas je se. Ja, to z notranjim kompasom je posebna zadeva. Mislim, da gre za neodvisnost poslancev in seveda je vpliv lobijev problematičen takrat, ko se s kakršnimi koli argumenti že poskuša spremeniti mišljenje nekoga. Dejstvo je, da že zdaj uh, v registru je uh, registriranih samo nekaj sto od več tisočih lobistov v Bruslju. Mi tukaj v parlamentu imamo bistveno premalo dostopa do strokovnega znanja in s preusmeritvijo sredstev bi bilo to mogoče enostavno doseči. S tem registrom smo dosegli etapni cilj, ampak uh, Morali bi se ozreti proti Washingtonu. Tam imajo uh, že dolgo podoben zakon, ki odlično deluje, bistveno bolje kot karkoli, uh, kar imamo. In eh, sem zato, da ne govorimo samo o zakonodajni sledi, ampak o zakonodajnem prstnem odtisu. To pomeni, da moramo jasno vedeti, kdo ima opravka s katerim lobistem. Uh, Eh, to pomeni, da bi morali na neki spletni strani biti registrirani vsi stiki z lobisti, ne glede na to, koga zastopajo. Hvala lepa, gospod Kelly. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. To je zelo pomembno poročilo, kajti sega v srčiko dela parlamenta. Pripravljamo namreč pravila igre. Vendar je izraz lobist slab, kajti implicira korupcijo ali privilegij, kar je narobe. Dejansko pa so strokovnjaki na svojem področju, ki nas obveščajo o tehničnih podrobnostih različnih delov zakonodaje, ki jih predlagamo. Sam sem trenutno vključen v pogajanja o zaščiti podatkov. Skupina ljudi oziroma vsi ljudje, ki so z mano navezali stike, so me presenetili, kajti teh ljudi je bilo zelo veliko. Mislim, da je dobro, če zagotovimo pravo preglednost, namreč register lobistov, uraden, ampak tudi zapisnik vseh, ki so lobirali pri nas. Tako bi zagotovili večjo stopnjo preglednosti in več zaupanja. To zamisel je vredno izpolniti. Hvala lepa, gospod Lambrinidis, podpredsednik in podpredsednik delovne skupine. Hvala lepa. Pogosto pravijo, da se državljani ne zavedajo, da ima Evropski parlament v Lizbonske pogodbe naprej mnogo više pristojnosti. Žal je res tako, ampak lahko ste prepričani, da lobisti ali tisti, ki se izkazujejo za lobiste, zelo dobro poznajo pristojnosti Evropskega parlamenta. Smo so odločevalec pri skoraj vsakem delu zakonodaje. In to je dobro, kajti mi predstavljamo ljudi Evropske unije, smo edino neposredno izvoljeno telo za nje. Čeprav je to ena najbolj preglednih institucij in bo to tudi ostala, še vedno menim, da z večjo pristojnostjo pride tudi večja odgovornost. Zato si moramo prizadevati za večjo preglednost v prihodnih mesecih. Sporazum, ki je pred nami danes, ki smo jih sklenili s komisijo, to ni to. Vendar, lobiste moramo zavezati, da zapišajo svoje imena in svoje prave interese v register. To Evropski parlament že zahteva od lobistov, ki prihajajo sem in upam, da bodo tudi dru druge institucije sledile k malo. Gospod predsedujoči, sklenil bom takole. Kako ste omenili, sem so predsednik delovne skupine, ki jo imamo v zvezi s to temo ne bom govoril o podrobnostih, o čem govorimo, ampak zagotavljam vam, da bomo poskrbeli za to, da bo poslovnik tega parlamenta najbolj pregleden in takšen, na katerega bodo državljani lahko ponosni in ponosni bodo tudi evropski poslanci, da so del te zelo dobre institucije. Hvala lepa, to je lepo slišati. Sedaj pa gospa Flašikova Beno. Predsedajúci, vážený pán viceprezident komisie, v úvode by som chcela oceniť, že si... Najlepša hvala, gospod predsedajoči, predstavniki sveta, komisije, kolegi in kolegice. Izboljšujemo preglednost, ampak bodimo iskreni, še vedno smo daleč od idealov. Pozitivno pa je, da se bodo lobisti prisiljeni uh, eh, upisati v registr, sicer ne bodo dobili dostopa do parlamenta. Na ta način bomo imeli več informacij o lobistih, vključno z njihovimi uh, imeni in lobisti, ki se ne bodo držali pravil, bodo lahko deležni tudi sankcij. Vprašljivo je, ali bodo ta pravila zadostovala. Eh, registracija je de facto dožnost, kaj ti registrirani lobisti dobijo dostop do zgradbe parlamenta, ampak pomembno je, da ustvarimo tudi de jure zavezo k registraciji do konca tega mandata parlamenta. Gre tudi za številke, ki bi morale postati bolj pregledne. Trenutno namreč lobisti ne navajajo vseh troškov povezanih z njihovo dejavnostjo. Zelo bi bila vesela tudi, če ne bi mešali teme kodeksa ravnanja in pa registra o preglednosti. Gre za dve ločeni temi. Nekateri kolegi so postali žrtve škandala. In eh, zato tukaj ne smemo mešati teh dveh področji med sabo. Hvala sedaj pa gospa Ulskog. Ja, naj ponovim, dobro je, da se končno eh, smo uspeli dogovoriti o tem registru. Marsikdo se je že dolgo zauzemal za to, ampak vendarle je predlog, ki je zdaj pred nami, zelo previden vseeno pa predstavlja prvi korak k širši preglednosti, k širši odgovornosti javnosti v evropskih institucijah. E, dobro je bilo slišati tudi, kaj sta povedala komisar e, Ševčevič in svet. Preglednost je pomembna varovalka pred zlorabami, ravno tako je pomembna za ustvarjanje zaupanja v politični sistem in politiko na splošno. Uh, Eh, pomembno je torej, da eh, bi registr veljal za vse institucije, bil za vse obvezen eh, in da bi deloval tako, kot to poznamo pri nas v Skandinaviji, da bi torej deloval tako, kot smo si zamislili. Hvala se, da pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Prvi je gospod Mikulašik. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Spoštovani gospod eh, podpredsednik komisije, predstavniki sveta, vzpostavitev registra lobistov, ki eh, bo vključeval Eh, imena fizičnih oseb, ki sodelujejo v delu evropskih institucij. To je dober korak za ostritev pravil, večja stabilnost, večja preglednost. Vse to bo Eh, pomagalo k zagotavljanju demokratičnega delovanja našega parlamenta. Seveda pa morajo poslanci izpolnjevati tudi dožnosti iz njihovega mandata, morajo imeti možnost, da se srečujejo z državljani tudi na ravni Evropskega parlamenta. Seveda pa je nujno, da zato obstajajo jasna pravila, Eh, tako da je mogoče vzpostaviti reden, pregleden eh, in strukturiran dialog s tistimi, ki želijo sodelovati v zakonodajnem postopku evropskih institucij. Hvala lepa, naslednji je Michael Cashman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim kot poročevalec o javnem dostopu do dokumentov, to je uredba, o kateri smo že govorili. Tudi v tej uredbi je preglednost zapisana, zato pozdravljam ta dogovor. Gre za še en korak v pravo smer, kajti odprtost in preglednost sta v bistvu demokratičnega odločanja. Zavedati se moramo, kdo so tisti, ki imajo vpliv in včasih tudi ne ustrezen vpliv na politike in rezultate. Vendar storiti moramo še več. Poskrbeti moramo, da bosta preglednost in integriteta dela lobistov na evropski ravni kar najboljši. Poleg tega moramo poskrbeti, da bo registr začel delovati čim prej. In takoj, ko bo registr deloval, morajo vsi, ki spadajo v ta registr, takoj posredovati zadnje informacije, zato da bomo videli, kdo vpliva na kaj. Na koncu bom še uporabil citat. Nov registr bo preizkus, kako zavezane so vse strani ki sodelujejo v, v lobiranju, da bi zagotovili večjo stopnjo odprtnosti. Mislim, da je to vse. Hvala, sedaj pa gospa Bilbao. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Če bi rekli, da je 21. stoletje, stoletje Wikileaksa, interneta, državljanske udeležbe ter preglednosti, potem to drži. Skupaj se moramo odločati, zato mora biti naše delo proaktivno. Ne moramo čakati, da bodo lobisti pritiskali na nas. Prizadevati se moramo za to, da bomo prisluhnili državljanom, da jim bomo blizu. Zato verjamem v učinkovitost registra o preglednosti ter zakonodajne sledi mislim, da je zelo dobro, da merimo svoje rezultate in da je to dobro poročilo. Mislim, da bomo tako bolj sodobni. Odgovorna sem za poročilo in zapisala sem si vse, s katerimi sem se posvetovala, ko sem govorila o tem poročilu. Mislim, da je to edina prava pot in moramo biti odgovorni. Gospod Juro. Idemo. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama sem zelo zadovoljna s tem besedilom in bom zanj z veseljem jutri glasovala. Bi pa rada izpostavila to, da je ta nedavni škandal izpostavil samo te poskuse strani drugih. Mislim, da se vsi zavedamo, da je to vprašanje zelo problematično, da ni izolirano, zato bomo morali delati tudi na notranji ravni. Uh, Res je, da smo skušali uporabiti vsa sredstva, namreč vemo tudi, da obstajajo mnoge skupine, ki uporabljajo vse možne instrumente za to, da bi pridobile kakršnokoli korist. Prav zaradi tega potrebujemo register. Register mora biti dinamičen instrument, ki bi ga vsako leto posodabljali. Tudi tehnologija se razvija, razvijajo se sredstva, ki jih uporabljajo lobisti, zato bi morali ta register redno posodabljati, zato da bi lahko vedno vedeli, kdo lobira, za koliko denarja, na kakšen način. Zauzemam se tudi za ta zakonodajni odtis. Namreč v poročilih bi morali zapisati tudi, koliko lobistov je pri tem sodelovalo, s kom vse so stopili v stik, tako da bi točno vedeli, kdo je kaj povedal, kdo je vplival na koga. Ena zadeva je, da vse objavimo, druga zadeva je, da stvari pojasnimo državljani bi morali imeti možnost posvetovati se s temi registri, zato da bi tudi sami lahko lažje razumeli to, kako mi sprejemamo odločitve. Zato bo naša skupina jutri glasovala za brez pridržkov. Hvala, gospod Obermajer, naslednji. Ja. Hvala, predsedujoči. Ja, lobiranje je centralni instrument udeležbe državljanov v političnem dogajanju in potrebno je tukaj preprečiti zlorabe. Nujno potrebujemo torej register o preglednosti in to za vse institucije, ne samo za parlament in komisijo, tudi za svet, kajti tam se sprejemajo pomembne odločitve In še enkrat, registracija mora biti obvezna, ne samo za dostop v parlament. Lobisti eh, svojih stikov nedvomno ne iščejo samo v eh, zgradbi parlamenta. Eh, to se dogaja tudi v restauracijah, na sprejemih, v fitness centrih. In še nekaj, kar zadeva stranke. Če, eh, so, to, če gre za stranko, ki se. Eh, eh, predstavlja kot eh, združenje take ali drugačne vrste, tudi tukaj je potrebna eh, preglednost. Eh, potrebno je zagotoviti tudi preglednost, kar zadeva volilno kampanjo in kar zadeva dejanska sredstva, ki jih stranke porabijo in ki jih prejmejo od nacionalnih strank. Tudi tukaj je potrebna preglednost. Hvala. Hvala bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zabrania głosu hvala lepa gospod poročevalec hvala gospod predsedujoči hvala za besedo strinjam se s prejšnjim govornikom kajti sedaj govorimo o napredku v smislu zakonodajnega postopka vendar to je samo eden od nujnih potrebnih korakov potrebujemo tudi druge korake in nove rešitve. Odgovoriti si moramo na vprašanje, kaj sme evropski poslanec ali evropska poslanka sploh početi. Ali lahko dela samo v parlamentu ali se lahko ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi. Mislim, da bi druge dejavnosti morali opredeliti zelo osko, to bi moralo biti omejeno na akademsko delo, vse druge dejavnosti bi bile vprašljive. Hvala. In na zadnje še gospa Ek. Tak je talman. Hvala, predsedujoči. Evropski parlament je z Lizbonsko pogodbo dobil več pristojnosti in to pomeni, da nosimo tudi več odgovornosti. Zato je preglednost našega dela še toliko bolj pomembna. Gre za zakonodajo za 500 milijonov ljudi in pogosto so v igri tudi veliki finančni vložki. E, seznam lobistov, registr lobistov je zelo dragocen in upam, da bomo naredili tudi e, korak naprej, da bomo zagotovili zaščito informantov, da e, bomo zagotovili zavezujočo naravo uh, Eh, registra, da bomo van vključili tudi lastništvo in druga področja, eh, kaj ti eh, potrebno je razpravljati tudi o tem, katere postranske dejavnosti so moralno sprejemljive za parlamentarce. Zaenkrat je kompromis dober in to je pomemben prvi korak, vendar pa mu morajo slediti še drugi. Naš cilj mora biti preglednost in tudi demokratično zaupanje. Predseda Ševčovič. Hvala lepa. Gospod Ševčevič, mislim, da je čas, da sklenemo razpravo in odgovorimo na nekatere odprte vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je gospod Weber dobro povedal. Registr o preglednosti, ki ga bomo upravljali skupaj, je nekaj, na kar smo lahko ponosni. Za izjemo ZDA in Kanade ne poznam nobene druge države, razen Evropske unije, seveda, kjer bi bil takšen registr lobistov s takšnimi merili. Sveda imam tukaj v mislih tudi prestolnice držav članic Evropske unije. Vprašanje, ki se je pojavljajo pri večjih zadeva obvezujoč registr v delovni skupini, smo veliko razpravljali o tem, kaj je problem. Trenutno ni zakonodajne podlage, ki bi družbe, državljane ali druge zavezovala k temu, da se upiše v register, če želijo izvajati svoje dejavnosti. Na tej osnovi torej ne moremo delovati. Sveda pa iščemo druge načine, kako bi lahko spodbudili družbe, organizacije in lobiste, da se registrirajo. Mislim, da smo dosegli veliko. Sporazum, ki smo ga sklenili s parlamentom, omogoča, da ta sistem preoblikujemo v obvezni sistem. Skupni ukrepi s svetom bodo omogočili, da bomo pritisk zaradi izgube ugleda tako povišali, da bomo v prihodnih dveh letih videli, kako sistem deluje, tako pa bomo imeli tudi dodatne izkušnje za visoko kakovosten pregled, na to pa bomo preučili tudi možnosti za dodatne izboljšave tega sistema pozivi za to, da bi imeli ustrezno preverjanje v zvezi s fin financami tistih, ki so v registru. Zagotavljam vam, da komisija že sedaj naključno preverja vse, ki so zapisani v registr. Mislim, da se bo število takšnih ukrepov še povečalo, ko bo registr dejansko začel delovati. Poskrbeti moramo, da če je nekaj, neustreznega, bomo to našli in na nje pokazali s prstom, če se bo to izkazalo za resnično. Zelo zadovoljen sem in na to se vračam, kajti več vas je opozorilo na to, kako pomembno je, da vse tri institucije pri tem vprašanju skupaj napredujejo. Zagotavljam vam, da je mačarsko predsedstvo naredilo zelo dober prvi korak in še naprej bomo izvajali medinstitucionalne pogovore s svetom in prepričan sem, da bomo našli dober način za to, da bomo skupaj upravljali s tem registrom, ter da bodo vse tri institucije lahko dosegle skupen cilj, to je povečati preglednost zakonodajnega dela Evropske unije. In še zadnja točka, mislim, da je to najbolje izrazil gospod Cassini. Registr o preglednosti prav gotovo ni rešitev za vse ali čarobna rešitev za boj proti korupciji. Vsi vemo, da so zato potrebni visoki moralni standardi, etika ter jasna pravila. To je ključnega pomena. Vsekakor pa bo registr pomagal kot dober instrument in dober kazalnik. Tisti, ki so se pripravljeni upisati v registr, so pripravljeni spoštovati pravila, nimajo kaj skrivati in mislim, da je to tisti ključni kazalnik to so naši partnerji, to so tisti ljudje, s katerimi je vredno delati, s katerimi si je vredno izmenjavati informacije, zato lahko zaupamo svoji prihodnosti v zvezi s tem. Hvala. Now. Hvala lepa, gospod podpredsednik, sedaj pa gospod Guri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci, sem državljanka. Ja. Evropske unije, zato pozdravljam to razpravo. Pozdravljam tudi sporozum med parlamentom in komisijo o registru preglednosti. Sem državljanka države članice, ki ima od leta 2006 zakon o lobistih. To je namreč Mačarska. Lobiranje je vedno bilo zelo pomembno in vesela sem, da smo od 2008 in 2009, čeprav nam takrat ni uspelo doseči preboja, da smo sedaj torej uspeli to doseči. Svet je pripravljen slediti tem procesom in jih spremljati ter na nek način tudi prispevati k temu, da bomo dejavnosti uspešno zaključili. Svet je pripravljen, svet je odprt za pogajanja in pripravljen je tudi za to, da bomo sodelovali in da bomo ciljno usmerjeni. To pripravljenost mora potrditi politična deklaracija Julija. O čem govorimo? Ne govorimo samo o tem, da smo se pridružili medinstitucionalnemu sporazumu. To je formula, ki so jo države članice sprejele in že to je velik napredek glede na pretekla leta. Kaj je razlog? Razlog je, da svet ni institucija, ki bi bila zanimiva za lobiste. To se dogaja zelo redko. Lobisti navezujejo stike z vladami držav članic in državami članicami, zato je svet manj izpostavljen lobistom ali lobiranju. Ne toliko kot komisija ali parlament. Pripričana sem, da bomo dobro sodelovali potem pa bomo imeli pogajanja, s katerimi bo mogoče ustrezno politično deklaracijo zagotoviti. Hvala na koncu še gospod Kasini. Hvala gospod predsedujoči, samo par pojasnil. Tudi sam bi rad odločno podaril to, da je bil ta sporazum sklenjen še preden se je izpostavila ta nesrečna zgodba z britanskimi novinarji. Eden izmed večjih italijanskih časnikov je danes omenjal tudi Evropsko unijo. Do Corriere della Sera so zapisali, da se mi lotevamo svojih problemov samo, kadar se pojavlja kakšen večji problem, ki se je izpostavil v medijih. Sporazum, o katerem govorimo, je bil sklenjen že veliko pred temi dogodki. Je pa res, da je potem izbruhnil škandal in zato smo se še enkrat vprašali, če bi morda lahko to besedilo iz sporazuma še okrepili in izboljšali. Druga zadeva, kar zadeva obveznost. Ta registr je že tako ali tako obvezen. Kdorkoli želi opravljati delo lobista, se mora upisati v registr. Zato res ne razumem, kaj pomeni obvezujoče. Vsa podjetja, vsi državljani niso dolžni upisati se v ta registr. To je nemogoče posamezni poslanci, na katere se obrne kdo, ki na nje vrši pritisk, pa se mora seveda jasno postaviti zase in reči najprej se opiši v registr, potem se obrni na me. Tretja zadeva. Obstaja delovna skupina, ki se ukvarja tudi z možnimi spremembami. Mislim, da bi morali te delovni skupini prepustiti dovolj prostora, da razmisli o tem, ali je smiselno v sporazumu omeniti tudi to, da se V poročilo na koncu navedejo tudi lobisti, s katerimi smo stopili v stik med pripravljanjem poročila. Mislim, da bi delovna skupina morala imeti na voljo dovolj manevrskega prostora, da se samo o tem pogovori. Tudi sam bi se rad na koncu zahvalil komisarju, ki je prispeval k sklenitvi tega sporazuma. Hvala tudi predstavnici mačarskega predsedstva za vsa zagotovila. Upam, da bo tudi svet storil nekaj v zvezi s tem. Svet je zagotovo drugi dom parlamenta. Zato bi morali ta registr razširiti tudi na svet. Če bi to storili, bi še bolj podarili to, da je v Evropi vzpostavljena tudi neke vrste vlada, komisija, imamo tudi parlament kot zastopnika državljanov. Je pa res, da svet ima posebne značilnosti in zagotovo bomo dosegli nek pozitiven zaključek. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Kaseni. Torej, skupna razprava o obeh poročilih Kaseni je zaključena. O tem bomo glasovali jutri ob 12.30. Naslednja točka na dnevnem redu pa je vprašanje za ustni odgovor. Jedrska varnost 25 let po nesreči v Črnobilu. Besedo dajem gospodu